Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, drage kolegice in kolegi, če se strinjate, bomo začeli. Prva točka je naš gost Karlo Ricu tu, ki bo predstavil poročilo za leto 2009 Foruma za raziskovalno infrastrukturo. Za nas bo to verjetno za vse zanimivo. E, čas imamo do 16. ure, potem pa bomo nadaljevali z dnevnim redom. Imate besedo. Eh, um, Dobar dan. Danes vam bom predstavil rezultate ESFRIA v zvezi z raziskovalnimi infrastrukturami. Zakaj sem se odzval po vabilu parlamenta? Zato, ker je parlament v preteklosti zelo podpiral vse dejavnosti na področju razvoja infrastrukture, raziskovalne infrastrukture. Tudi kolega Busek je pogosto sodeloval na naših sestankih, pravzaprav nas je spodbujal pri dejavnostih, sploh ko je šlo za uravnoteženje možnosti, ki jih imata vzhod in zahod. Imam kratko predstavitev. Na začetku bi rad predstavil Evropski strateški forum, ki je bil vzpostavljen leta 2002 strani sveta ministrov za raziskave. V tem forumu sodelujejo predstavniki iz držav članic in tudi komisije ter iz pridruženih držav članic. Predvsem želimo spodbujati večstranske pobude, skušamo izboljšati raziskovalne infrastrukture. Predvsem smo skušali vzpostaviti zaupanje. To je tisto, kar v Evropi potrebujemo. Vzpostaviti je treba zaupanje, čeprav v določenih trenutkih naletimo na kakšno oviro. Ko bomo vzpostavili zaupanje, bomo lahko vsaj na tem zelo specifičnem področju vzpostavili tudi dolgoročno politiko za raziskovalno infrastrukturo v Evropski uniji. Skušali smo vključiti vse ravni, regionalno raven, evropsko raven, institucije, s njihovo pomočjo potem tudi zbiramo sredstva. Kakšne so te raziskovalne infrastrukture, ki jih omenjam? Raziskovalne infrastrukture vsebujejo posebne instrumente za vsako posebno področje. Znanstveni izzivi se pojavljajo vedno znova, kar pomeni, da potrebujemo nove tehnične odgovore. Gre za neko igro med izzivi in tehnološkimi odgovori. Več teh instrumentov je preveč predragih za posamezne države, zato morajo države med seboj sodelovati, vse morajo imeti enake možnosti pri dostopanju do najboljših raziskovalnih infrastruktur. Izboljšana zmogljivost na področju IKT-ja nam je v veliko pomoč tudi pri oblikovanju specifičnih instrumentov. Tu imam tudi prosojnico, kjer lahko vidite, da pri IKT-ju sodeluje več znanstvenih skupnosti, ki med seboj sodelujejo. Če si pogledate naprimer okolje, podnebno segrevanje, tu veste, da potrebujete energijo, znanstvenike, znanje. Vse to je treba združiti v nek celosten pristop. Raziskovalne infrastrukture so pravzaprav trikotniki znanja in inovacij. Te infrastrukture bi morale delovati na tak način, da pritegnajo najboljše znanstvenike, s tem se spodbuja tako znanje kot tehnologija. Če se želimo odzvati na vse izzive, je treba vzpostaviti prečne pobude, vključiti dejavnosti na vseh ravneh, tako tehnični, upravni, znanstveni kot izobraževalni. Treba je veliko bolje upravljati z raziskavami na evropski ravni. S tem bomo spodbudili tudi kreativni, inovativni potencial vseh tistih, ki sodelujejo od uporabnikov do ustvarjalcev, do akterjev z področja industrije. Pri tem je treba poštevati tako družbene kot gospodarske gonilne sile. Če na mesto trikotnika uporabimo obliko diamanta, potem boste videli, da je treba povezati ljudi, izobraževalni sektor, inovacije, raziskave, industrijo in tako naprej. Da vam ponazorim, kaj imam pravzaprav v mislih, ko govorim o tej interakciji. Če je dobro upravljanje, potem je treba opredeliti posamezne povezave, da je treba na politični ravni storiti več, zato da se prepreči beg možganov. Pritegniti je treba strokovnjake, ponuditi je treba več finančnih virov za raziskave, izboljšati je treba tudi razpisne postopke, ko gre za javna naročila in tako naprej. En primer, tu vidite Grenobel, kjer imamo Pentagon oziroma poligon. Grenobel je neke vrste polotok ki ga obkrožata dve reki, ki se potem stečeta na levi strani prosojnice. V 70 letih smo na evropski ravni sprejeli odločitev, da vzpostavimo to infrastrukturo, to okroglo infrastrukturo, gre za inštitut v Grenoblu. Pri tem inštitutu sodelujejo številne države, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, tudi druge so se pridružile. Potem pa smo se na medvladni ravni odločili, da vzpostavimo še eno infrastrukturo. Več evropskih centrov je povezanih s tem v Grenoblu, kar je zelo pomembno. Vendar to ni nekaj novega. Če se ozremo v preteklost, v srednji vek, ugotovimo, da so samostanske knjižnice bile velik vir, kjer so bile na voljo ne samo knjige, temveč so razvijali tudi vse tisto, kar je potrebno za prenos znanja iz različnih področji. Na področju znanosti, kemije, prehrane in pijače so delovali. Vemo, da so v samostanjih morali imeti na voljo dovolj privlačnih sredstev, da so lahko duhovniki tam zdržali. V tistem obdobju se je pravzaprav začel tudi sam razvoj trgovine v Evropi. Raziskovalne infrastrukture so pravzaprav osrednji stebr tudi v evropskem raziskovalnem področju. Na voljo imamo deklaracijo iz Lunda, potem deklaracijo do nas, izjavo do nas, ja, iz februarja 2010. Mislim, da je ta vidik upoštevan v številnih projektih Evropske unije. Težava pa je, da nobena država sama ne more vzpostaviti odprte raziskovalne infrastrukture. Številne evropske države imajo potencijalne infrastrukture, morda deloma vzpostavljene raziskovalne infrastrukture, vendar države članice same ne morejo teh infrastruktur financirati ali posodabljati. V Evropi imamo približno 300 infrastruktur, za katere porabimo več kot 100 milijard evrov. Letni stroški pa so približno 10 do 15 milijard evrov. te infrastrukture je težko odpreti drugim, razen če se o tem prej ne dogovorimo, zato je treba združiti sredstva na evropski ravni. Le na tak način bomo lahko upravljali s temi raziskovalnimi infrastrukturami, da se bodo lete lahko potem uspešno kosale s tistimi, ki delujejo v ZDA na japonskem in drugod. Prav tako je treba infrastrukture prilagoditi novim izzivom. Leta 2000 je bila vzpostavljena tudi Evropska, oziroma Evropsko raziskovalno območje in v tistem letu smo tudi začeli govoriti o teh infrastrukturah. Kaj počnemo v ESFRI-ju? Veliko stvari. Ugotavljamo, kakšne so regionalne perspektive, kako vzpostaviti ravnoteže med vzhodom in zahodom, potem upravljavski vidiki, sodelovanje vseh deležnikov, potem kakšen bo družbeno-gospodarski donos pri uporabi novih instrumentov in tako naprej. Evropska unija preko okvirnega programa opredeljuje naše dejavnosti že vse od drugega okvirnega programa naprej. Imamo tesne povezave tudi z drugimi, ko pripravljamo projekte, sodelujemo s sekretarjatom naprimer. Kot veste, imamo na voljo tudi novo uredbo, ki jo je sprejel svet. Ta uredba je pravzaprav šele sedaj začela veljati. Omogoča pa nam, da vzpostavimo takšno infrastrukturo na evropski ravni. Tudi sinergija glede sredstev je zelo pomembna in v zvezi s tem tesno sodelujemo v luči ciljnega datuma 2012. ESFRI načrt. Vašemu odboru sem že lani predstavil, kakšen je načrt ESFRI-ja. 44 projektov smo opredelili 44 raziskovalnih infrastruktur, ki jih potrebujemo, poleg že obstoječih, če želimo postati bolj konkurenčni. Teh 44 projektov smo soglasno izbrali med 200 projekti, ki so jih predlagale države članice, tako da tu gre za izgradnjo zaupanja. Te projekte bomo še dopolnili na področju energetike in prehrane. 28 od 33 članic in pridruženih EU držav članic so razvile svoje nacionalne načrte, ki so prilagojeni načrtu ESFRI. 21 načrtov financiramo, s tem smo združili sredstva, ki jih imajo na voljo države članice teh 28 in s tem izgradili tudi skupne evropske instrumente. Tu vidite, katere države sodelujajo kot vidite, gre večinoma za nove države članice, ne samo za stare države članice Evropske unije in mislim, da je to res velik uspeh. Deset od teh 44 infrastruktur trenutno izvajamo, osem jih bo k malu pripravljenih za izvajanje, deset dodatnih projektov pa še trenutno opredeljujemo. V okvirnem programu se tudi omenjajo vse te teme, kar zadeva ostala razvojna področja. Uh, razvijamo znanstvene skupnosti, mi delujemo drugače kot v ZDA, upoštevamo fiziko, medicino, kemično področje in tako naprej, tudi družboslovje. Povezujemo vse tiste skupnosti, ki v preteklosti niso razmišljali na evropski način, sedaj pa razmišljajo drugače in združujejo svoje sredstva uporabljamo tudi regionalna in druga sredstva za izgradnjo tovrstnih infrastruktur. Skušamo vključiti tudi najbolj odročna področja. Skušamo se izogniti preveliki konkurenčnosti in raje razvijamo sodelovanje. Z vsem skupaj pa je treba seveda dobro upravljati, tako da bomo v našem raziskovalnem centru upravljali tudi z ekosistemi. Ne moremo ločiti raziskave inovacije in industrijo. Vzpostavljamo centre odličnosti. Prav tako smo zelo uspešni v sodelovanju z Indijo, Rusijo, Avstralijo in ZDA. Kaj smo se naučili? Ob koncu predstavitve je vedno treba omeniti tisto, kar še manjka. Seveda je treba vzpostaviti Evropsko raziskovalno območje, tudi ko gre za raziskovalno infrastrukturo. S tem bomo pritegnili lokalne in nacionalne vire. K tem virom je treba dodati tudi druge vire. Odpreti bo treba centre odličnosti. Treba je odpraviti vse protekcionistične ovire na poti k odpiranju teh centrov. Evropska unija je pravzaprav edina, ki lahko podpira odličnost s tem, da zagotavlja finančna sredstva. S tem bomo pokrili 20 do 30 odstotkov dejavnosti, ki jih izvajamo na, Evrop, na svetovni ravni. Trenutno pokrivamo približno 25 odstotkov tovrstnih dejavnosti. Želimo si zagotoviti trajnost, zagotoviti nadzor kakovosti, imeti na voljo dovolj človeških verov, predvsem pa govoriti z enim glasom, ko se pogajamo na svetovni ravni. Če povzamem, več je treba storiti na evropski ravni za to, da vzpostavimo institucionalno odličnost, s čemer bomo dopolnili prizadevanja Evropskega raziskovalnega sveta pri izpostavljanju individualne odličnosti. Skupaj z evropskimi centri in skupnimi pobudami bomo lahko vzpostavili Evropsko območje za raziskave in inovacije. Evropski inštitut za tehnologijo in skupne tehnološke pobude so tiste, ki nam bodo pri tem v pomoč. S tem sem zaključil. Še enkrat najlepša hvala vsem članicam in članom parlamenta ter vašemu odboru za vašo podporo. Vašo podporo potrebujemo, če želimo storiti nadaljne korake. Hvala. Hrvatski dank. Prisrčna hvala. Eh, kolega Girek se je prijavil. Hvala bardzo, panie przewodniczący. Eh, wielkie pan... Hvala lepa, gospod predsednik. če si pogledate, kje je skoncentrirana evropska infrastruktura, se boste strinjali, da bi bilo dobro, če bi bilo vse malo bolj razpršeno, kajti to bi bilo v pomoč mladim znanstvenikom. S tem bi preprečili tudi beg možganov. Do določenega razvoja je prišlo tudi zahvaljujoč Lizbonskemu procesu. Jasno je, da so raziskave in inovacije potrebne, vendar je za vse to treba vložiti veliko finančnih sredstev. Zagotoviti je treba tudi mobilnost za znanstvenike in raziskovalce, mislim, da je to pomemben vidik na notranjem trgu. Vendar se mi zdi, da to sporočilo ni bilo ustrezno poslano in ni prišlo do vseh vlad v Evropski uniji. Zato sem pravzaprav želel zastaviti vprašanje, kako se porabljajo strukturni skladi, ki so na voljo. Denar iz regionalnih skladov je namenjen za drugačne scheme, porablja se ga skladno z drugačnimi pravili. Tudi sami ste to omenili namreč že je treba zagotoviti dostop do strukturnih skladov in tudi do kohezijskih skladov. In sicer za obdobje 2007-2013. Nekoliko sem presenečen nad to vašo trditvijo. Če si pogledate odnos med izgradnjo infrastrukture in okoljem, se boste strinjali, da bo treba vložiti kar precej naporov, če želimo uskladiti eno in drugo. Tako da me zanima, ali poznate kakšen primer, kjer so uporabili kohezijska sredstva za izgradnjo raziskovalne infrastrukture kjerkoli v Evropski uniji. Vem, da je to nekoliko bolj podrobno vprašanje. Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje, ali je infrastruktura koncentrirana na enem mestu, je morda razpršena ali imamo kakšna mesta, kjer delujejo raziskovalni projekti, kjer imamo na voljo morda raziskovalno infrastrukturo, obstaja kakšna mesta, kjer bi lahko oblikovali neke pilotne projekte, ki presegajo samo evropsko raven. projekti, ki bi lahko imeli domet tudi preko meja. Hvala. Danke, Frau Kollegin Herzog. Kolegica Herzog. Eh, eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vam, gospod Rizuto. Mislim, da vsi, ki se ukvarjajo z raziskavami v Evropski uniji, pozna vaše ime. Vemo, da ste strokovnjak na tem področju. Vemo tudi, kakšno je vaše mnenje o raziskavah v Evropi. Mačarska sicer ni bila članica Evropske unije, ko smo se leta 2000 odločili za gospodarstvo, ki temelji na znanju. ESFRI je pravzaprav neke vrste posledica odločitev, ki so bile takrat sprejete. Nam se zdi zelo pomembno, da se res podamo v začrtano smer. Vprašanje, ki ga imam, pa je. Trenutno je na seznamu 44 projektov. Kdaj mislite, da bo operativen prvi načrt? Prvi projekt. Kdaj bo prvi projekt operativen. Drugo vprašanje, ki ga imam za vas in ki sem ga omenila tudi v prejšnjih razpravah, pa je, ko ugotavljate, kje bi ISFRI lahko deloval, morate priznati, da je vsak kraj zahodno in severno od Pirenajev primeren za ISFRI. Upam sicer, da ta trditev ni pravilna, ampak ljudje gledajo na to vprašanje na tak način. Omenili ste tudi beg možganov, tudi to vprašanje bi morali oceniti z tega stališča. Ogrožena je tudi solidarnost, zato ker tiste države, ki veliko vlagajo, na koncu ne bodo imele ustreznega donosa in bodo posledično tudi izgubile zaupanje in voljo. Sama spremljam ESFRI tudi v luči projekta ELI in še enega projekta, o katerih smo se na Mačarskem na dolgo in široko pogovarjali. In med tema projektoma obstaja velika razlika. En projekt financirajo države članice, drugi projekt pa financiramo iz strukturnih skladov kar pomeni, da nove države članice strukturne in kohezijske sklade uporabljajo in to ni enak način delovanja kot pri drugih projektih. To so torej moje vprašanja, če lahko poveste malo več o tem, kako ohraniti evropsko solidarnost, kako izmenjati znanje, kako se odzvati na trditev, da je vse zahodno in severno odpiranje dobrodošlo, ostalo pa ne. Gospod Kalas. Dobre. Eh, Hvala lepa. Sam bi se rad zahvalil gospodu Ricuti za zelo jasno predstavitev Esfrija. Vedno sem trdno verjel v pobude, ki jih sprejema Evropska unija na tem zelo širokem področju raziskav. Če si pogledate ta dolg seznam obsežnih infrastruktur, ki delujejo v okviru ESFRI-ja, se boste verjetno strinjali, da smo si v Evropski uniji enotni glede tega, kaj je treba storiti na področju raziskav, koliko napora je treba vložiti. Vprašanje, ki ga imam za vas, gospod Ricuto, pa je bolj praktične narave. Slišali smo omenjati solidarnost, ko gre za raziskave, omenili ste tudi geografsko in strukturno porazdelitev prizadevanj za vzpostavitev infrastrukture. Sam prihajam iz države, kjer ljudje ponavadi ne razmišljajo toliko o raziskovalni odličnosti, niti ni moja država prva, na katero pomislite, ko se omeni raziskovalna odličnost. Imamo kar nekaj težav že z eh, samim razmišljanjem o tem, da bi bili mi vodilni na tem področju, že ko smo začeli s tem procesom, so švedi govorili o evropskem raju. Načelo solidarnosti pa nam pri vsem skupaj ni v veliko pomoč. Mislim, da bi morali postati bolj konkurenčni tudi na svetovni ravni. Vzpostaviti je treba centre odličnosti, nekateri centri v Evropi že delujejo, to je ena stvar, vendar solidarnost je po mojem mnenju nekaj popolnoma drugega. Pri nas sicer velja načelo prostega pretoka oseb in zamisli. Vendar, če želimo postati bolj konkurenčni na svetovni ravni, moramo bolje skoristiti instrumente, ki jih imamo na voljo in si začrtati bolj jasne cilje. Vi imate kar precej izkušen na tem področju, tudi veliko strokovnega znanja. Zanima me, ali smo mi sploh zmožni zauzeti vodilno vlogo na svetovni ravni, ko gre za raziskave, na katerih področjih bi po vašem mnenju lahko prinesli dodano vrednost. Še eno vprašanje imam, ki je povezano s prvim. Ali zaupate v te načrte, ki so jih predstavile posamezne države članice? Pot, ki jo mora Evropska unija prehoditi do nadaljne integracije in do izgradnje nove kulture, na področju raziskovalne odličnosti je še dolga. Mislim, da bi se morali bolj uveljaviti na svetovni ravni, odigrati svojo vlogo, zavedati pa se moramo, da nas na svetovni ravni čaka kar nekaj velikih tekmecev. Tako da bi po mojem morali imeti na voljo večje projekte, vendar bi pri vsem skupaj morali vložiti veliko več napora. Se vam zdi, da ti projekti ki jih trenutno izvajamo, omogočajo Evropski uniji, da zauzame to vodilno mesto. Sam verjamem v ESFRI, ampak zanima me, ali se vam zdi, da smo na pravi poti. Hvala. Thank you, thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Ricutu za njegovo zanimivo predstavitev in vsi resnično pozdravljamo, tukaj sem. Torej resnično pozdravljamo načrte ESFRI in eh, nekdanje dejavnosti in bodoče načrte. V vaši predstavitvi ste omenili tri stebre inovacije – znanje, raziskave in tehnologijo. Manjka pa visoko šolstvo in vloga visokega šolstva – na tem področju. Vprašal bi vas rad, kaj menite, kako bi naj izgledalo sodelovanje med ustanovami visokega šolstva in centri za raziskavo, kajti veliko raziskav poteka na univerzah in doktoranti igrajo pri tem zelo pomembno vlogo. Kako bi lahko pospešili to sodelovanje in vključili tudi te strategije v univerzitetno okolje. Hvala lepa. O Kavalju. Gospa Kavaljo. Thank you very much, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama čestitam k predstavitvi. Rada pa bi zastavila dve vprašanji. Tega ste se dotaknili, vendar pa rada bi šla bolj v podrobnosti. Najprej gre za srednjo do dolgoročno finančno vzdržnost te raziskovalne infrastrukture, ki je zelo draga, vzdrževanje le te je zelo drago. In veliko krat smo že imeli težave s financiranjem infrastrukture. Druga tema, ki ste jo omenili na koncu, kakšen je odnos med raziskovalno infrastrukturo in skupnimi tehnološkimi pobudami. sedaj imamo tri področja, energijo, podnebne spremembe in informacijsko družbo, informacijske tehnologije. Ali ste že razvili sodelovanje, ki bi ga lahko uporabili tudi ti skupni tehnološki centri? Uja. Hvala lepa, gospod Toja. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada gostu zahvalila za predstavitev. Na podlagi vaših izkušenj in poznavanja stanja na področju nacionalnih raziskav imam za vas eno vprašanje, ki se ne nanaša toliko na samo področje raziskav kav, temveč bolj na instrumente. Kako bi lahko izkoristili instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da bi projekti postali vendarle operativni. Veliko se razpravlja o različnih mehanizmih, ki smo jih vzpostavili, zato da bi vendarle vzpostavili nek uh, skupni zakonodajni vir, na voljo imamo tudi platforme, skupne tehnološke pobude in tako naprej. Vendar vsi ugotavljamo, da ti postopki, da vse te pobude na koncu koncev predstavljajo oviro pri doseganju ciljev, tako da dobre odločitve na koncu privedajo do slabih rezultatov. Rekli ste, da smo vzpostavili konzorci ERIC, katerega del je tudi ESFRI, nekdani komisar za to področje, gospod Potočnik, je, ko je spostavil ta konzorci, rekel, da se čuti potreba potem, da bi tudi vaši projekti, v katerih sodeluje več držav članic, morajo imeti neke vrste okvir, da bi moral tudi konzorci Erik imeti neko pravno osebnost. Vendar, ko smo spostavili to pravno osebnost, je Evropska unija ugotovila, da imamo težave s postopki, s financiranjem in tako naprej. Res je, da je bila ta odločitev sprejeta nedavno, vendar zanima me, ali zadeva deluje, ali bo delovala oziroma ali je ta instrument postal ovira. Veliko razmišljamo tudi o skupnih tehnoloških pobudah, tako zasebni kot javni raziskovalni centri pravijo, da te skupne tehnološke pobude ne delujejo tako, kot bi morale, zato ker je sama struktura teh pobud preveč zapletena. Morda bi morali vse skupaj poenostaviti. Še eno vprašanje bi imela, ki ga je povedala tudi kolegica Karvaljo. Kako sodelujete z Evropskim inštitutom za tehnologijo? Zdi se mi, da vzpostavljamo preveliko mero subjektov. Očitno je, da ta koncentracija posameznih subjektov, ki delujejo na tem področju privede do prevelike razpršitve. Vse skupaj bi moralo biti bolj učinkovito, pa moja hvala. Hvala lepa. Gospod Ricuto, kar nekaj vprašanj ste dobili. Prosimo za vaše odgovore. In seveda ste dobrodošli, da sodelujete tudi še pri nadaljnih razpravah. Prosim. Yes. Yeah. Ja. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Najprej naj predstavim tudi dr. Andreja iz Romunije, ki je eden od članov izvršnega sveta ESFRI. Nisem pričakoval, da bom dobil toliko vprašanj, kar se ravnotežja vzhod-zahod-sever-jug tiče. Vendar pa imamo tukaj pravo osebo, ki nam pomaga vzdrževati pravo ravnotežje. Najprej naj sam podam odgovore, potem pa lahko tudi moj kolega še kaj doda. Koncentracija je bila prisotna predvsem v večjih starih državah članicah. Naprimer, tudi v Nemčiji in Franciji, tudi v zelo starih državah članicah, če želite. Zakaj? Tam smo začeli zgrevati Evropo v 50-ih letih. Če vzamemo CERN in vrsto velikih mednarodnih centrov, potem so to ali medvladni organi ali pa specifični organi, ki so nastali še veliko prej pred nastankom EU. Torej gre za zgodovinsko stvar. Sedaj pa, če si ogledamo prosojnico, ki sem jo pustil, pa je že izginila, potem lahko rečemo, da so države, ki so napredovale, Avstrija, Češka, Finska, Grčija, Mačarska, Irska. Torej tam obstaja razlika Litva, Polska. Češ, češka se je danes dopolno odločila o sedmih projektih. Torej, stvari se dogajajo. Takrat, če nisem bil predsednik ESFRI, vendar pa takoj, ko je prišlo do širitve, je prišlo do nekakšnega upora, vendar pa sem si želel širitev ESFRI še pred širitvijo Evrope. In sedaj vidimo rezultate. Naprimer, Države Zahodnega Balkana so že zajete, ker menimo, da je to potrebno. Kar se operativnosti tiče in dobičkov, to se nanaša tudi na vprašanje gospe Hercog Cukalasa. Veliko je bilo vprašanj, ki imajo upravka s temi razlikami, razkorakom. Dve glavni stvari smo storili na začetku. Najprej smo želeli posnemati ZDA, želeli smo pripraviti načrt velike, zelo drage, velikih, zelo dragih infrastrukturnih projektov. Sedaj pa govorimo o tem, da dimenzija ni pomembna, pomembna je kakovost. In lahko projekt stane 10 milijonov, vendar pa mora biti visoko kakovosten. In če potegnemo sporednico, Tukaj gre za nekakšne olimpijske igre na področju raziskav. Torej imamo večje športe na olimpijadi, manjše športe, pomembna pa je kakovost. In naj se gre za velike ali manjše infrastrukturne projekte, to moramo izbrati na kakovostni podlagi. To je pomembno. In če sedaj še enkrat primerjamo to z olimpijado in če želimo dobiti dobiček tudi na lokalni ravni, ne samo lokalni, ampak predvsem na lokalni ravni, glede te infrastrukture, potem moramo stvari početi tako kot na olimpijadi. Sestal sem se z ruskim pomočnikom ministra za raziskave in potem smo se pogovarjali o tem, da bi mi plačevali za infrastrukturne projekte, oni bodo pa to uporabljali. In potem smo se pogovarjali tudi o Sočiju, da tudi gradijo infrastrukturo zato, ker bodo potem tam nastopali najboljši športniki in vedo, da bo infrastruktura ostala v Sočiju in potem bo se tudi razvoj te regije spremenil na boljše. Torej, to je ta mehanizem, ki ga potrebujemo. Imeli pa smo tudi ugovor pri tem početju, kje dobiti denar. Seveda gre tudi za strukturna sredstva in naj povem, da tega ne uporabljamo običajno zelo dobro. Če ga uporabimo za raziskave, je to že velik napredek, še prav posebno, če gre za dolgoročne strateške investicije in raziskave. Torej, zakaj ne bi uporabljali strukturnih skladov tudi zato, da bomo resnično povzročili trajnostne pozitivne spremembe. Potem je bilo vprašanje o visokem šolstvu in povezavah. Večina uporabnikov raziskovalne infrastrukture je študentov. Tudi za tehnike gre in tudi šolanje, usposabljanje letih je zelo pomembno na evropski ravni. Torej imamo neposredno povezavo z visokim šolstvom, na srečo pa lahko pritegnemo tudi najboljše strokovnjake, globalno gledano, tako kot najboljši športniki na olimpijadi. Univerze pa se skušajo zapirati običajno in želijo ustvariti akademsko vzdušje, ne da bi seveda skušali preč pomagati drugim ustanovam, nekoliko so izolirane. Ta infrastruktura pa pomaga tudi kolegom in to je sprememba v načinu razmišljanja za študente, ki se ukvarjajo in ki so dejavni na tem področju. Verjetno nisem odgovoril na vsa vprašanja, vendar pa tudi ne želim govoriti predolgo. Predsednik je že nekoliko vznemirjen, vendar pa naj odgovorim še gospe Toji to je neposredno povezano z veliko težavo, ki jo imamo v Evropi in v nekaterih državah. Vendar pa težava je v tem, da zakonodaja in to je povezano tudi skladi, so namenjeni komercialnim dejavnostim. In to ne bi smelo veljati ne za šport, ne za raziskave. Ne moremo zahtevati športnika, da torej, kdaj bo zahtevati od športnika, da določi rok, kdaj bo postavil rekord. In tudi od raziskovalca ne moramo preveč zahtevati, ne moramo nam preveč pritiskati. Vendar pa seveda lahko skušamo premikati meje znanja, pa tudi vse skupaj boljše organizirati. Kaj pa to pomeni? V Evropi že imamo kar nekaj raziskovalnih institucij, CERN in ostale te medvladne organizacije, ki so dejavne na področju infrastrukturnih projektov od 50 let, so zelo učinkovite, da bi Evropo dvignile na pravo raven učinkovitosti. Temelijo pa na zaupanju, bolj kot na podrobnem nadzoru ali mikro upravljanju, kajti to se lahko izrodi v to. Skušal bi torej zagotoviti to, da bi institucija Erik bila ločena od zakonodaje Evropske unije in to tako je na srečo. Ne vem, koga kriviti za to zakonodajo ali parlament, vendar pa dejstvo je, da pretiran nadzor včasih prinese preveč togosti. Mislim, da bi morali biti bolj dovzetni za tveganja in bi morali imeti več znanstvenega nadzora. Naprimer, kot na olimpijadi to izvaja Mednarodni olimpijski komite. In tudi ne ustavimo olimpijskih iger, da bi videli, ali je rezultat na sredi olimpijade pravi ali ne. To moramo torej uporabiti na ta način v Italiji, Nemčiji in Franciji. Imamo že kar nekaj inštitucij, ki smo jih razvili v Franciji, naprimer La Société Civile, neprofitna organizacija. V Italiji tega nimamo, je zelo togo, v Nemčiji imamo posebni pravosodni forum tudi v Veliki Britaniji in torej skušamo zajeti tudi strokovno znanje po Evropi. Odgovarjam torej na eno od vprašanj. Nimamo še vzpostavljenih veliko infrastrukturnih projektov, ker smo s tem začeli še lani poleti, vendar pa vsaj deset projektov projektov smo sedaj začeli in ki uporabljajo infrastrukturo. Erik, upam, da sem odgovoril na vsaj najpomembnejša vprašanja. Hvala lepa, gospod Ricuto, za spodbude, za misli in gotovo se ne srečujemo zadnjič, kajti to je tema, s katero se bomo zelo intenzivno ukvarjali v naslednjih mesecih in letih. Hvala lepa za vašo navzočnost, vašo pomoč in s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Hvala lepa. Če se strinjate, Preidemo na naslednjo točko, 15. točka. Inovacijska politika skupnosti v spremenjujočem se svetu in dajem besedo poročevalcu kolegu Winklerju. Izvoli. Prisrčna hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Dobili ste osnutek poročila, to je poskus, da se v omejenem okviru to temo čim bolj obsežno obravnava. Jaz sem prepričan, da nisem zajel vseh idej, eh, niti mojih, niti idej kolegov, to enostavno ni bilo možno. Bo pa verjetno možno z vlaganjem predlogov sprememb nekatere zadeve še dopolniti, Eh, oziroma konkretizirati. Takoj v začetku bi se hotel poročevalcem v senci zahvaliti, pa tudi tistim kolegom, ki so že predložili predloge, kako bi se lahko eh, besedilo izboljšalo. Eh, kar zadeva teme sinergije različnih programov in pa tudi eh, intelektualne lastnine, eh, to se pokriva tudi z eh, poročili Grega Nistelroja in Šatrama Kakisa in o tem smo se že pogovarjali. Eh, Jaz sem v pripravi tega poročila prebral tudi poročilo Inko in sem ugotovil, da imamo dosti skupnih točk. Nekaj zadev v zvezi z ozadjem tega poročila. Poročilo temeljili na eh, sporočilu eh, komisije pregled inovacijske politike skupnosti v spremenjočem se svetu, 2. september in pa eh, težave in prednosti eh, te politike. To sem prav tako vključil v svoje eh, poročilo, prav tako pa tudi sporočilo komisije iz septembra. Potem takrat, ko je zdaj komisija na novo ustanovljena, in uh, na tem področju pravzaprav še niso začeli aktivno delati, pa mislim, da je izredno pomembno, da se o tem govori, uh, vendar je bilo potrebno to. Uh, podaljšati rok do poletja, kar za nas pomeni, da je to zelo dobro, ker imamo možnost, da nadalje razvijamo oziroma zasledujemo najpomembnejše cilje Evropske unije kar zadeva najpomembnejše vsebine, bi hotel povedati naslednje. Mislim, da lahko vsi izhajamo iz tega, da je inovacija tisti inštrument, ki lahko eh, odgovori na vse izzive prihodnosti, eh, tako okoljske, družbene, gospodarske, finančne in tako dalje. Eh, tu eh, eh gre predvsem tudi za eh, demografične spremembe, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Zato potrebujemo zelo širok pristop, gre za tehnološke pa tudi netehnološke inovacije, ravno eh, z, eh, s strani majhnih in srednjih podjetij. In vse inovacije, Eh, je potrebno pri tem upoštevati. Inovacija mora biti eh, merljiva tudi po svoji socialni vrednoti, ne samo eh, ekološko in gospodarske vrednosti. Kolegov de Castillo sem izredno hvaležen, da mi je dal tudi v tej smeri nekaj predlogov. Številni aktualni izzivi naprimer posledice vedno starejšega prebivalstva. Eh, to je, eh, eh, tu je treba zadeve prav tako obravnavati in mm, iz tega razloga je, mora biti popolnoma jasno, da je treba vrednote še bolj razširjati, torej poglabljati. Treba je dati podarek tudi majhnim in srednjim podjetjem, zato ker tudi od tam prihaja cela vrsta inovativnih proizvodov in eh, storitev, eh, ki so potrebne za tehnični napredek. Zato je treba seveda tudi njih v tem okviru upoštevati. In to je naloga tega osnutka eh, poročila, da eh, vzpostavimo prave okvirne pogoje, da se to vse lahko razvija, da se v praksi lahko udejanji. Naprimer, instrumenti eh, za financiranje posameznih subjektov, potem zaščita intelektualne lastnine, pomo razne pomoči in tako dalje. Pri tem je potrebno dati povdarek tudi politiki grozdov, to je izredno pomembno, tako pri gospodarstvu kot tudi pri industriji. In ti grozdi morajo postati še bolj atraktivni. In vse ravni se morajo zavzemati za to. Evropska unija mora predvsem spodbujati čezmejno eh, delovanje. Pomembna točka je tudi, da eh, je potrebno evropski proračun za inovacije povečati tako, da bi lahko eh, eh, tu v prihodne več naredili. V prihodnosti moramo izboljšati tudi strukture, da ne bo prišlo do prekrivanj eh, posameznih eh, subvencijskih programov in moramo preprečiti, da bi se to prekrivalo. Eh, programi morajo biti seboj, med seboj usklajeni. Eh, raziskave, inovacije, eh, to je zadeva, ki je moramo posvetiti posebno pozornost. Tudi Evropska unija sama si mora prizadevati za boljše sodelovanje posameznih komisarjev v prihodne. Eh, to je pomembno predvsem glede na razdelitev portfolij posameznih novih komisarjev. Eh, potrebno je spodbujati eh, tudi zasebno financiranje, poleg javnega financiranja, treba je tu upoštevati tudi psa tveganja, treba je najti inštrumente za financiranje majhnih in srednjih podjetij, torej mikrokrediti eh, in tako dalje. Paziti moramo tudi na to, da in za me in za moje kolege je to izredno pomembno, da pri teh pristopih pazimo na to, da eh, so te zadeve uporabljive tudi za majhna in srednja podjetja. Se pravi, da mora pri dobri eh, birokratske razbremenitve. Tako da eh, bodo predvsem majhna in srednja podjetja in še naprej se zauzemala za to, da pridejo do čim več inovacij. Torej, to je bilo to, kar sem hotel povedati. Veselim se na dajno razpravo in se zahvaljujem. Hvala, kolega Winkler, da je lahko odpremo razpravo. Prvi eh, Merkis kot, poročeval, kot poročevalka v senci. Hvala lepa. Popolnoma vas podpiram, kar se MSP-jev tiče in tudi kar se pomena inovacij tiče. Strinjam se z dejstvom, da je potrebno premostiti razkorak med komercializacijo in inovacijami. Vendar pa, kje je ta razkorak med raziskavami in inovacijami ali med inovacijami in potrošnikom? Med inovacijami in trgom. Kakorkoli že, potrebno je to premostiti in skupna prizadevanja morajo voditi v to smer. Resnično moramo inovacije obravnavati ne preveč omejeno. Tukaj gre tako za vertikalni kot horizontalni pristop. In sodelovati mora vlada, industrija in tudi državljani. In to je zelo pomembno, udeležba državljanov, potrošnikov, kajti časih jih izpustimo iz te enačbe. Torej, vključiti moramo vse in če to pogledamo z več ravni, potem moramo vključiti države članice in tudi Evropsko unijo. Torej, gre za nacionalni, medvladni in tudi nadnacionalni pristop. Prav tako se moramo zauzemati za strukturne spremembe. Zato ne smemo govoriti samo o inovacijah, temveč o trajnostnih inovacijah. Želimo si zelenega gospodarstva. In inovacije za me bi morale iti v smeri tega, da bi dosegli trajnostne družbe, ki si jo vsi želimo, včasih, ko se skušamo preusmeriti stran od fosilnih goriv in želimo spodbuditi tudi drugačno obnašanje potrošnikov kot sem dejala, inovacija, inovacije prehajajo različna področja. In kar se irske komisarke tiče, smo tudi slišali, da se želite ga lotiti na horizontalne način. Gre za družbene inovacije, tehnične inovacije, socialne inovacije, celo psihološke inovacije. Ne želim seveda našteti vseh, vendar pa poskušajmo torej inovirati povsod in naj bo to temeljna točka nove komisije našega mandata. Prav tako bi se morali osredotočiti na ustvarjanje zelenih delovnih mest in visoko sposobljenih delavcev, da bi resnično imeli visoko osposobljene. In zato je seveda pomenilo tudi šolstvo dobro, Evropski parlament tukaj nima veliko možnosti, vendar pa kolikor se reda bi to morali tudi storiti in tudi komisija bi morala skušati doseči spremembe na področju izobraževanja, da bi imeli visoko usposobljene delavce, ki bi lahko delovali v tej visoko inovativni družbi. Seveda, MSP-ji so zelo pomembni, vendar pa po mojem mnenju tukaj ne gre za središčno stvar. če rečete, da so MSP tisti, ki največ inovirajo, potem se s tem ne strinjam. MSP in ključna industrija in tudi MSP so ena od ključnih industrij, vendar pa tudi potem večje in manjše industrije bi morali vse skupaj obravnavati pri tem področju inovacij. In mislim, da je to tudi vse, kar sem želela povedati. Hvala lepa. Merci. Herr Šimanski. Hvala lepa. Šimanski, prosim, še en poročevalec v senci. Verzo. Ja, očivišče gratuluje mojemu. Hvala lepa. Rad bi čestital svojemu sosedu in poročevalcu za opravljeno delo, še prav posebno, kar se tiče vloge MSP-jev, kar se ustvarjalnosti in inovacij tiče. Imeli smo sporočilo komisije in moramo se odzvati. V povezavi z evropskim raziskovalnim prostorom in trgom znanja mislim, da moramo storiti več. Ena od težav pa bo evropski patent. Kajti popolnoma jasno je, da smo imeli ovire, težave zaradi vrste razlogov. Evropski parlament je že povedal svoje mnenje, kaj mislimo, da manjka. In tudi zaradi tega smo imeli težave pri pritegnitvi zasebnih investicij na tem področju. Seveda se lahko vprašamo tudi, kako lahko premagamo težave in kako lahko premustimo ta razkorak. In prosim, povejte mi, kako bi lahko razmere uredili. Stil. Hvala lepa. Gracias. Gospode Castillo. Hvala lepa. Jaz bi se pridružila poročevalcem in mislim, da je poročevalec dal zelo dober predlog in da so ga poročevalci v senci še dobro zapomnili, eh, dopolnili, kar je zame izredno pomembno. Eh, namreč nadaljne zasledovanje, preverjanje ciljev mi smo prepogosto slišali predloge, ki pa se jih potem ni več zasledovalo, se pravi, so eh, nekako obležali ob strani in ni prišlo do nobenega konkretnega koraka. Mislim, da je to izredno pomembno, da predlogi, ki prihajajo od komisije skupno z našimi predlogi, da se to potem tudi realizira. Da eh, skupno opredelimo cilje, In mislim, da je potrebno, da vsi skupaj o tem razmišljamo. Ali so cilji konkurentni znotraj Evropske unije, pa tudi znotraj držav članic, torej na nacionalni ravni. E, tu gre za e, informacijo, ki jo moramo dobiti, da bomo vedeli, kje smo pravzaprav. Naprimer, mi Eh, smo govorili o težavah eh, malih in srednjih podjetij, da pridejo, da, da imajo dostop do raziskovalnih programov zaradi birokratskih ovir. Ali mi torej lahko o tem govorimo ure dolgo, E, stvar je takšna, nimamo pa nobenih kazalcev, ki bi nam omogočili, da vidimo, ali je prišlo do napredka v tej smeri. E, tudi objektivno, subjektivno ma, lahko imamo različna mnenja, ampak moramo imeti tudi objektivne elemente, tako da bi lahko si ustvarili pravo mnenje. Torej, jaz e, bi se zauzemala za to, da komisijo opozorimo, in pozovemo, da nas seznanja eh, o tem, kako se cilji, eh, ki smo si jih zastavili, zasledujejo. Eh, to ne velja samo za področje inovacij, temveč to velja za vse zadeve. Hvala lepa, gospa Kavaljo. Hvala lepa. Rada bi čestitala gospodu Winklerju za odličen dokument. Imam pa pet priporočil, ki so vsa zajeta v tem dokumentu. Najprej, da bi razširili definicijo inovacij tudi socialne. O tem smo že govorili. Dodala bi tudi regionalne inovacije znanost je univerzalna, inovacije pa bi lahko bile na regionalni ravni. Potem tudi odprtost inovacij. Ne smemo izirati ne znanosti, ne inovacij, tako da mislim, da moramo podpreti odprtost inoviranja. Potem, da moramo nameniti več tudi za to, da bi ustvarili več zasebnih prispevkov na področju inovacij in raziskovanja in da se izognemo razdrobitvi inovacijam. In potem na zadnje, da upoštevamo tudi najpomembnejše izzive, kot je energetska varnost, kot je staranje prebivalstva, nove bolezni, redke bolezni in tako dalje. Torej veliko je družbenih vprašanj, s katerimi se moramo soočiti. Torej na področju raziskav, pa tudi na področju inovacij. Hvala lepa. Kollege Rübig. Kollege Ulbich. Danke, Herr Vorsitzender Reul. Äh, Najlepša hvala. Za me je to, kar smo slišali v tej razrabi, posebno pomembno. Namreč, da se vedno znova spregleda majhna in srednja podjetja in da damo premalo pozornosti na inovacije, ki jo tam prihajajo, plačujejo pa velike davke. E, torej, e, potrebno je e, razmišljati o tem, kako bi stvari lahko še bolj učinkovito potekale. Seveda pa je v podjetjih potrebno, da imajo na voljo eh, eh, kapital za primer eh, za tveganje. Torej, glede na to, da se zgodi, da včasih inovacij na trgu ne moreš spraviti v promet. Torej, nikoli se pri inovaciji ne more reči že vnaprej, da jo bodo potrošniki dejansko kupovali. In uh, uspeh je seveda odvisen od tega, ali lahko proizvod oziroma storitev prodaš. In kolega Winkler je zelo dobro to že rekel, vas pa še enkrat prosim, da bi razmišljali uh, glede. Uh, kapitala za primer tveganja. E, predvsem, e, če se v teh podjetjih e, zauzemajo za to, da se razvijajo trajnostni koncepti pri komisarju Kovaču, to, mi je to manjkalo, ampak upam, da bo novi komisar o tem razmišljal, kako bi lahko odprl tudi notranji trg za inovacije. Ker v davčni politiki smo imeli ukrepe, ki so delovali proti proti temu razne eh, dvojne eh, obdačevanja in tako dalje. Eh, Zato mislim, da je tudi potrebno, da se področje inovacijske politike, predvsem v spremenjujočem se svetu, eh, poveže tudi z eh, poslovanjem. Se pravi, da se pregleda, ali kriteriji, so vsi kriteriji izpolnjeni in bilo bi dobro, če bi odbor za gospodarstvo in socialne zadeve eh, lahko ocenil tudi posledice teh ukrepov ukrepov, da bi videli, eh, ali je to eh, v skladu z eh, tem, kar potrebujejo majhna in srednja podjetja in bi na ta način eh, lahko tudi eh, pripravili ukrepe. Kolegica Toja. Hvala lepa. Tudi sama bi rada čestitala kolegi Winklerju za dobro poročilo. Poročilo je celostno in zelo zanimivo. Uh, Vseeno imam par kratkih pripomb. Cenim to, da ste govorili o inovacijski politiki, ki je bolj široko zasnovana. Podjetniki veliko pričakujejo od nas, pa ne samo mala in srednje velika podjetja, temveč tudi večja podjetja. Potrebujemo novo inovacijsko politiko. V tem dokumentu izpostavljate tista področja, kjer bi lahko začeli uvajati nove tehnologije, naprimer mikrotehnologije in tako naprej. Dobro bi bilo vedeti, če bi ta nova inovacijska politika res nudila zadostno podporo novim tehnologijam. Tudi druga področja bi predlagala, da se vključi v to poročilo IKT, potem zdravstvene tehnologije, vse tiste tehnologije, ki jih oblikujemo s pomočjo pilotnih pobud, s pomočjo evropskih sredstev in instrumentov, ki jih imamo na voljo. Torej raziskave, inovacije, kakšen je ta odnos, kakšen je odnos med inovacijami in trženjem. Treba je vključiti tiste najbolj inovativne sektorje, zlasti tiste, na katerih imamo majhno število pilotnih projektov. Vse to bi morali vključiti. Prav tako podpiram zahtevo po večjih finančnih sredstvih za raziskave in inovacije. To velja tako za sedmi okvirni program, tudi za program za inovacije in konkurenčnost. Mislim, da so to tisti instrumenti, ki so že privedli do določenih rezultatov, vendar bi morali za vse skupaj zagotoviti veliko više finančna sredstva. Vsi smo prepričani, da če bomo zagotovili rast, bomo to storili samo, če bo naša družba zmožna proizvajati več. Še zadnja pripomba. Strinjam se s tem, kar je rekla kolegica Pilar de Castillo. Zauzeti moramo drugačen pristop, kot smo ga zauzeli v preteklosti, ko gre za sprejemanje zakonodaje. Mislim, da bi naš odbor moral zelo jasno povedati, da je treba zagotoviti večjo preglednost, manjšo birokracijo in tako naprej. Na voljo imamo tudi belo knjigo komisije in mislim, da bi bilo dobro, če bi naša mnenja in poročila bila preoblikovana v kakšno konkretno evropsko politiko, ne pa da se izgubljajo nekje pri komisiji. Mislim, da bi Evropski parlament moral odigrati vlogo tudi na tem področju. Naš, naša vloga je, da podajamo predloge, bote, da se strinjamo ali pa ne strinjamo. Nima smisla, da samo nekaj pišemo, če ne vemo, če kdo sploh to bere. Hvala. Dank, frau, Najlepša hvala, kolegica. Zdaj bi pa rad dal besedo gospodu malo su, tako da pove, kaj on misli. Euh, Dobar dan, spoštovane poslanke in poslanci. Tudi ekonomsko-socialni odbor se ukvarja s to temo. Organizirali smo srečanje na temo inovacij. Pred nekaj tedni smo bili v Seviji, v IPTS, Centru za raziskave v katerem se okvarjajo tudi z raziskavami, s perspektivami in z inovacijami. Srečali smo se tudi z lokalnimi gospodarskimi in družbenimi predstavniki, tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Oblikovali smo kar nekaj konkretnih predlogov, ki jih bomo odboru za industrijo predstavili prihodnji teden, odboru za industrijo v Ekosoku. Seveda je treba spodbujati podjetništvo, vendar tudi inovacije na področju splošnih storitev, na področju družbe, tudi ko gre za samo delovanje administracij in evropskih institucij. Zagotovo potrebujemo boljše delovanje. Svoje predloge smo utemeljili na enem od temeljnih vidikov in sicer na tem, da se odprejo stvari tudi drugim državam. Nima smisla, da da imamo na voljo samo nacionalne politike za podporo industriji, če se na evropski ravni trudimo za to, da bi bila Lizbonska strategija uspešna. Mislim, da bi morali storiti veliko več za to, da postanejo mreže bolj odprte. Potrebujemo tudi instrumente za upravljanje analiz, za upravljanje ocen, kot je že rekel gospod Rubik, treba je odkriti, kakšna je povezava med aktom za mala podjetja in načrtom za inovacije, kakšno je pravzaprav mesto inovacij v Evropi. Mislim, da je šest predlogov že bilo podanih tudi komisiji. Nima smisla imeti šest predlogov, dovolj je en predlog. Pred nekaj tednih sem bil zelo presenečen nad tem, kar sem slišal na seminarju, ki ga organizirala komisija. Prisluhnil sem trem predstavitvam katerih skupna točka je bila, da bi morali imeti en skupen projekt. Sodelovati je treba tudi s civilno družbo, imeti neke vrste načrt, kot je akt za mala podjetja, načrt, v katerem bi bilo jasno zapisano, kolikšno so finančna sredstva, ki jih imamo na voljo, kakšni so naši cilji, kakšen je časovni okvir. Potrebujemo novo politiko na področju inovacij. Evropa je precej v zaostanku v primer, primerjavi s prostalnim svetom, zato bi morala res staviti na inovacije, kajti na tak način bomo lahko izboljšali stvari in tudi izpostavili svojo ambicioznost. Hvala. Zahvaljujem se za ta angažirani prispevek in veseli smo, da ste tukaj. In ob koncu bom dal besedo še komisiji. Danke, Gospod predsedujoči, hvala tudi za priložnost, da lahko spregovorim. Nam se zdi osnutek poročila zelo ohrabrujoč za naše nadaljno delo, pride v pravem času in nam daje eh, pomembne točke za nadaljne delo. Jaz mislim, da je tudi v razpravi prišlo čist jasno do izraza, kaj je treba narediti, da je treba poenostaviti zadeve, eh, debirokratizirati in nelinearen model raziskave so pomembne, zelo pomembne, da pridemo do znanja, ki je osnova za inovacije. Ampak še ena zadeva, potrebujemo potrošnike, potrebujemo uporabnike in eh, velike družbene in gospodarske cilje. To pomeni, da je potrebno vključiti vse strani. Gospod Vingler je omenil, da vse ravni delovanja so tukaj prizadete in da morajo dati svoj prispevek. In to je mogoče nekaj, kar bi morali še bolj natančno preveriti, kako bi lahko to dosegli. Kajti Evropska unija je samo en igralec, en akter. Če govorimo o evropskem patentu, patentu skupnosti, smo seveda močan igralec. Ampak, če govorimo o pomenu izobraževanja, pa imamo tu manjšo vlogo e, in tu je vloga posameznih držav dosti večja. Mi moramo skušati e, se zediniti za načela, ki bi usmerjala evropski inovacijski sistem in da bi imeli sozvočje različnih dejanj da bi prišli do enotne eh, rešitve. Jaz se popolnoma strinjam s pripombo, da potrebujemo cilje, da potrebujemo kazalce, pri katerimi bi lahko preverili, ali smo cilje dosegli. V dosedani strategiji je to manjkalo, to ni eh, na ključje, je namreč zelo težko Eh, opredeliti kazalce za zasledovanje napredka v eh, raziskovanju. Vendar moramo se tega lotiti in to bi moral biti cilj za naslednjo strategijo. Najlepša hvala. Prisrčna hvala. To je to, kar smo danes se lahko dogovorili. Gospod Winkler, a hočete še enkrat eh, besedo? Časovnica je jasna. 2. marc je termin za predajo eh, predlogov spremem. Prehajamo na naslednjo točko, to je 16. točka. Spodbujanje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prihoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ugljika to poročevalka je gospa Toja in gospe Toji dajem kot prvi besedo tako, da nam lahko predstavi svoje ideje, potem pa imajo besedo kolegi. Gospa Toja, imate besedo. Grazie, presidenti. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za osnutek mnenja in kot ste že sami povedali, gre za to, kako bi lahko izkoristili IKT in izboljšali energetsko učinkovitost. Treba je namreč vedeti, kako bi lahko informacijske in komunikacijske tehnologije pripomogle k boljši energetski učinkovitosti. Komisija je že oblikovala kar nekaj dokumentov na to temo, sporočila so bila poslana tako marca kot tudi jeseni 2009. V sporočilu in tudi v priporočilih komisije je možno razbrati, da lahko IKT bistveno prispeva na tem področju energetske učinkovitosti. Namreč ugotoviti je treba, kako IKT deluje. Mislim, da je treba oblikovati nove instrumente, nove tehnologije, ki bodo sami bolj učinkoviti, ki bodo izrabljali manj energije. Področje IKT lahko bistveno pripomore k doseganju ciljev bistveni prispevek, ki ga lahko da IKT, pa je na področju transporta, na področju stavb. Na teh področjih bi lahko veliko privrčevali z energijo, zmanjšali emisije CO2 in zagotovili večjo energetsko učinkovitost. Številna področja so, kjer bi lahko bila ta tehnologija v pomoč, tudi naš parlament je o tem že večkrat razpravljal treba si je zastavljati jasne cilje na področju energetske učinkovitosti. Mislim, da bi naš parlament moral zelo jasno izraziti svoje stališče glede tega, da bi morali cilji postati bolj zavezojoči, da bi morali bolj zavezojoči postati tudi sami postopki, če želimo čim hitreje preiti na gospodarstvo, ki bo energetsko učinkovito. Hvala lepa tako odboru, kot tudi sekretarijatu in tudi komisiji za pomoč pri oblikovanju osnutka tega mnenja. Res je, da v poročilu nisem uspela izraziti vsega tistega, kar je bilo izrečeno med razpravami, bom pa določene stvari še dopolnila. Če vam predstavim samo tiste glavne točke z osnutka. V poročilu predlagam, da bi opredelili nek ciljni datum, omenja se leto 2010, vendar bi se o tem lahko še pogovorili, do katerega bi morali izpeljati vsa priporočila. Danes imamo na voljo samo pilotne projekte in mislim, da bi morali storiti veliko več na področju naprimer pametnega merjenja, da je treba storiti več na področju energetike, da je treba zagotoviti večjo funkcionalnost eh, določenih aplikacij, kot so naprimer pametni števci, da je treba izkoristiti vse tisto, kar bi lahko dali neposredno na voljo potrošnikom, ki bi s tem prispevali k bolj racionalni izrabi energije. Vse skupaj pa bi morali tudi bolje nadzirati in upravljati. Predvsem pa je treba izboljšati osveščenost potrošnikov. Potrošniki so tisti, ki bi jih morali bolj pritegniti v svoje delo. Na voljo imamo že pametne števce, kot sem rekla. Izkoristiti je treba vse tiste izkušnje, do katerih smo prišli v okviru pilotnih projektov. Danes do povdne je bil oblikovan tudi zelo pomemben forum pri komisiji, ki bo obravnaval vprašanje vloge IKT-ja pri izboljšanju energetske učinkovitosti. Ne vem, koliko časa bo ta forum obravnaval posamezne pilotne projekte, ki so že bili izpeljani na področju transporta v bolnišnicah in tako naprej. Izkoristiti je treba nove tehnologije, tudi iPode in mislim, da bi morali IKT-ji odigrati veliko bolj pomembno vlogo pri energetski učinkovitosti. Kot sem povedala, na voljo imamo izkušnje, na voljo imamo tehnologije in pilotne projekte, vse skupaj treba sedaj samo izkoristiti. Še ena stvar je bistvenega pomena. To je bilo izpostavljeno tudi v razpravah in posvetovanjih, ki jih je organizirala Evropska komisija na to temo. Tako operateri kot srkonjaki so se vključili v to razpravo, povedali so, kateri so tisti ključni elementi, ki bi jih bilo treba obravnavati. V prvi vrsti se pojavlja standardizacija. Komisija, kolikor vem, že pripravlja določene ad hoc ukrepe v zvezi s tem, vendar se mi zdi, da bi lahko že sedaj zelo jasno izrazili svojo željo, da bi države članice standardizirale svoje metodologije, kajti le na tak način bi lahko zagotovili skupne postopke, ko gre za standardizacijo. Na voljo že imamo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, na voljo imamo pametne aplikacije, vendar ne bomo uspeli vsega ustrezno nadzorovati, če ne bomo uporabljali enakih kriterijev za merjenje. Tu pa se pojavlja seveda vprašanje standardizacije. Kakšen postopek bomo uporabili, v kakšnem časovnem zaporedju in tako naprej. Mislim, da bi morali čim hitreje tudi s pomočjo Evropske komisije in parlamenta opredeliti datum, do katerega je treba upraviti standardizacijo. Sicer bomo na voljo imeli ločene sporadične izkušnje, ki pa ne bodo privedle do spostavitve skupnega sistema. To so tiste najbolj pomembne točke iz tega poročila. Veseli smo, da komisija namerava oblikovati delovno skupino, ki bo obravnavala vse postopke. Na voljo imamo tudi delovno skupino strokovnjakov, ki bo obravnavala tehnične težave, ki se pojavljajo pri IKT-ju in pri uporabi IKT-ja pri energetski učinkovitosti. Prav tako pa bi rada kolegice in kolege upozorila na to, da moramo vzpostaviti zavezojoč časovni okvir za izvedbo posameznih faz komisija je že predvidela določen časovni okvir, vendar se mi zdi, da bi morali ta časovni načrt posodobiti. V poročilu omenjam, da bi morali imeti zelo jasno opredeljen časovni okvir, jasno bi morali vedeti, kdo mora storiti kaj, dokdaj, kaj mora opraviti komisija, kaj morajo opraviti države članice, kaj naj storijo posamezna podjetja, ki delujejo na področju transporta in gradbeništva in drugih sektorjih, tudi na področju javne uprave. Seveda mora države članice oblikovati predpise, vendar morajo vedeti tudi, kakšne naloge države članice čakajo na številnih sektorjih. Predlagam torej nek zelo jasen časovni okvirnik, koledar, ki sicer ne bo zavezujoč, vendar bo vseeno služil kot zadosten okvir. Tisti, ki bo želel opraviti vse naloge tako, kot je treba, bo torej imel na voljo jasen načrt. Kot sem že rekla, v poročilo nisem vključila vsega določene industrijske sektorje v tem poročilu nisem omenila. Predvsem se nisem osredotočala na večja mesta. Države članice, kjer je večje število velikih mest, morajo razmisliti tudi o samih upravnih postopkih, kako se organizira sistem ogrevanja in ohlajanja v velikih mestih. Skratka, kako uporabiti tehnologijo, ki jo imamo na voljo in z njo privrčevati energijo. Na voljo imamo program energetske učinkovitosti in v okviru tega programa bi vsak moral prispevati svoj delež. Tudi če vsak prispeva majhen delež pri energiji, pri vrčevanju z energijo, bo na koncu seštevek teh majhnih prispevkov velik. Velike spremembe se, po mojem mnenju, dogodijo s pomočjo manjših sprememb. Sprememb, ki jih izvajajo bodi si posamezni državljani, bodi si podjetja, bodi si sektorje in tako naprej. Na področju energetske učinkovitosti je res treba najprej upraviti majhne korake, ampak ti nas bodo privedli daleč. Hvala. Danke mich, Kollege Lamb. Hvala lepa. Uh, uh, uh, Kolega Lambert, hvala lepa. Hvala lepa tudi za predstavitev prvega osnutka. Zelo cenim vašo odprtost. Prispeval pa bi sledeče. Mislim, da smo doživeli evolucijo pri sporočilih komisije in mislim, da se moramo pogovarjati tudi o tem. Veliko krat smo govorili o energetski učinkovitosti in CO2, da pa mislim, da je vprašanje nekoliko širše. Gre za učinkovitost izrabe virov. Predsednik Barozo, ko je nazadnje govoril pred glasovanjem o komisiji na plenarnem zasedanju, je govoril o ne samo o energetski učinkovitosti, temveč o učinkovitosti virov. In mislim, da je naš nasvet komisiji, da se v sporočilu osredotoča na to učinkovitost virov in ne na samo energetsko ali oglično učinkovitost. Potem nadalje. Mislim, da se je potrebno osredotočiti tudi na boljše merilne instrumente. In mislim, da je to nekoliko preveč. Seveda si želimo pametnega, dobrega merjenja, vendar pa s tem bi seveda potem imeli vseeno že prvi korak, vendar pa mogoče nimamo podlage za to. Tako da moramo zagotoviti to, da bo električno umreže najprej integrirano, potem pa bomo vse skupaj postavili še raven više in bomo uvedli inteligentne sisteme. Torej, ti inteligentni sistemi merjenja lahko povečajo učinkovitost, vendar pa, če jih imamo, pa potem imamo neumne, naprimer električne naprave, potem seveda ne izkoristimo sinergije. Šele ko združimo merjene naprave, ki so inteligentne in tudi električne naprave, ki so dobro izdelane, potem lahko dosežemo napredek. Torej, seveda, merjene naprave so pomembne, vendar pa, ali moramo tukaj pospešiti naša prizadevanja? Ne, mislim, da prehitevamo. Kajti najprej se moramo osredotočiti na osnove. Če sedaj skušamo izvesti in uvesti merilne naprave na podlagi inteligentnih sistemov, bomo nekoliko prehiteli. Seveda moramo najprej se lotiti teh naprav, potem pa merilnih naprav. In še zadnja pripomba. Veste, da inteligentni merilni sistemi tudi omogočajo, da potrošnikom odzamejo možnost uporabe določene naprave nadaljavo. In mislim, da moramo zagotoviti, da tega ne bodo električne družbe izrabljale zato da bi grozile ljudem. Torej, seveda moramo izpostaviti inteligentne merilne naprave, ampak še bolj pomembno je izpostaviti inteligentna omrežja. In potem, kar se CO2 tiče, seveda, energija je del tega, drugi del pa je mobilnost. In tukaj se mi zdi, da bi IKT lahko omogočil pametno mobilnost. Torej, to pomeni, da bi potrošniki plačevali na kilometr, naprimer, ne glede na to, ali uporablja avtobus, vlak, kolo, ali imajo avtomobile, ki si jih delijo z drugimi. Torej, gre za celotno infrastrukturo in to je potrebno spostaviti in to je ključnega pomena. Tako da bi izpostavil tudi to inteligentno mobilnost in da bi plačevali torej po porabi. In potem moramo seveda izpostaviti tudi hrano. Približno polovico proizvodne hrane zavržemo. V manj razvitih državah okrog 20 odstotkov. Če si želimo resnično inteligentne porabe, potem moramo zagotoviti tudi to, da bomo imeli manj zavržene hrane, kajti to je večinoma sveža hrana. da bomo seveda vse uporabili do roka uporaben. Ampak pa vemo tudi, da imamo veliko ovir do, na tej poti in zato za, vračamo tudi hrano, ki je še vedno uporabna. In gre torej tudi za inteligentno logistično veliko za svežo hrano, ki jo moramo spodbujati. In IKT mora tukaj odigrati pomembno vlogo. Imamo tudi kar nekaj študij v različnih evropskih državah in to moramo tudi izpostaviti, kot veste, je celotna živilska veriga nekaj, kar predstavlja 20 do 25 odstotkov emisij CO2. In potem, ko je parlament, sporočamo komisiji, če menimo, da je učinkovitost virov ali energetska in oglična učinkovitost nekaj, kar je ključnega pomena za evropsko politiko, potem moramo zagotoviti, da se to odraža ne samo v poročilu, temveč tudi v vseh glavnih politikah, ki jih izvajamo. In tukaj govorimo o okvirnem raziskovalnem načrtu, govorimo o razvojnih skladih, govorim o kmetijski politiki. Vse skupaj moramo racionalizirati, združiti v naše delo in politike. In mislim, da je to potrebno izpostaviti. Mislim, da je to že v poročilu komisije, vendar pa potrebno je to izpostaviti tudi z naše strani. To mora biti otipljivo kot prednostna naloga v različnih programih komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Karens. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil gospod Toji za prvi osnutek poročila. Dovolite mi dve pripombi. Tri. Prva pripomba. Zadnjič smo govorili o standardizaciji. Strinjam se s tem, da moramo doseči napredek, tako da bomo vedeli, kakšne so inteligentne merilne naprave. Mislim, da gre tukaj za točko 15. Potem pa imamo še nekatere stvari. Deveta točka. Prav imate, da bi naj vključili tudi manjše zgradbe. In mislim, da smo tukaj izven našega dosega. Če želimo imeti inteligentne merilne naprave v manjši zgradbi, potem ta zgradba tudi ne bo bolj učinkovita. Če imamo slabo izolacijo in ti potem računalnik sicer pove, kako izgubljate energijo, se boste pač tega zavedali, vendar pa to ne bo izboljšalo učinkovitosti, energetske učinkovitosti zgradbe. Samo vedeli boste, kako izgubljate denar in kratkoročno niče se ne boste mogli spremeniti. Torej, menim, da moramo imeti politiko, energetsko politiko zgrad, ki bo delovala. In potem seveda lahko to prenesemo tudi na manjše zgrade. Seveda to je pomembno. Vendar pa tudi, kar je dejal gospod Lamberts, tukaj gre za to, da moramo najprej uvesti tiste najpomembnejše uvodne stvari in potem nadaljevati. In 16. točka, da bi komisija podala zavezujoče roke, kar se IKT tiče. Vsi vseh sektorov IKT. Ko slišim to, potem pomislim na stroške. O čem pravzaprav govorimo? O stroških industrije? Ali bomo IKT podjetja prisilili, da bodo se omaknili iz Evrope? To je seveda zelo velika možnost in mislim, da razumem bistvo tega, česar si želite. Seveda si želimo nekaj konkretnega, vendar pa istočasno, da si zadamo zavezujoče roke, potem moramo vedeti tudi, kaj to pomeni glede stroškov, glede delovnih mest, dolgoročno gledano. Rad bi uporabil nekaj, o čem je govoril tudi že gospod uh, Lambert, najprej se moramo lotiti najpomembnejših stvari, potem pa bomo videli, kako naprej. Hvala lepa. Danke, kolega Rodel. Hvala lepa, kolega Rodel. Well, I also would like to thank you, Tudi sam bi se rad zahvalil kolegici Toji. Mislim, da ste zajeli vsa ključna vprašanja in predstavitev je bila odlična. Strinjam se z vašim povdarkom IKT za standardizacijo merilnih instrumentov, inteligentne merilne sisteme in tako dalje. Mislim, da obstajajo področja, kjer lahko veliko stvari še izboljšamo, da bi uporabljali energijo bolj učinkovito, kot je tudi komisija že zapisala sporočilo. Torej, podal bom samo nekaj predlogov sprememb. Nekateri bodo pojasnila, drugi pa bodo govorili o ustvarjanju delovnih mest pri uporabi, če bomo uporabljali IKT, da bi postali bolj energetsko učinkoviti. Zdaj pa še vprašanje ali priporočilo. Zakaj ne bi spodbudili komisije, da bi podala predloge za obvezojoče cilje za energetsko učinkovitost na podlagi IKT? izkušnje kažejo, da če smo ambiciozni, če imamo obvezojoče cilje in če imamo pravi okvir, da trg ne bo samo dosegel ciljev, morda jih bodo celo presegli. Torej, ko govorimo, da bi lahko z uporabo inteligentnih merilnih naprav izboljšali energetsko učinkovitost in tudi zniževali emisije CO2, da bi recimo lahko znižali emisije iz prometa za 27 odstotkov, potem mislim, da je to potrebno resnično prevesti v prave cilje. To bo tudi ustvarilo veliko delovnih mest v Evropi, kajti seveda trgi se, trgi se bodo tudi ustrezno odzvali. Frau Hol, gospa Hol. Like to... Tudi sama bi se rada zahvalila gospe Toji za upravljeno delo. Strinjam se glede pomena inteligentnih merilnih naprav. Na to se bom še vrnila. Sedaj pa kar se energetske uspešnosti zgradb tiče. Mislim, da smo tukaj že nekoliko zaostali za časom. Lani decembra smo sprejeli direktivo o energetski učinkovitosti zgradb in prak je že pri 50 kvadratnih metrih. In imamo tudi določene zahteve za energetske certifikate v javnih zgradbah. Torej, morda ni realistično, da se ponovno letev, lotevamo te direktive, če smo to pravkar storili decembra. Kar se inteligentnih merilnih naprav tiče, pa navezujem se na gospoda Lamberca, mislim, da so ključnega pomena za to, da lahko sploh razvijemo novo tehnologijo. Spremali smo zakonodajo o obnovljivih virih energije in o energetske učinkovitosti zgrad. Kako pa naj potrošniki izmerijo učinkovitost, če ne bodo imeli ustreznih merilnih naprav, ki bodo ne samo merili energijo, ki jo porabljajo, temveč tudi, ki jo proizvajajo. Torej, to je sine qua non, to potrebujemo. Prav tako za električne avtomobile. Razvoj je tukaj veliko hitrejši, kot je komisija pričakovala. In če bomo imeli inteligentne merilne naprave, bomo lahko imeli tudi pogodbe z elektropodjetji. In bomo lahko, na primer, napolnili avtomobil po noči, ko to najmanj stane, tako vas, kot tudi naravo. Torej, To je nekaj, kar je potrebno vzpostaviti za to, da bi lahko dosegli napredek in sicer tako hitro, kot nam to omogoča tehnologija. Glede skupnih standardov, skupnih specifikacij, to je predvsej tehnični pojem. Morda bi lahko govorili o skupnih minimalnih funkcijah, vendar pa se strinjam, da potrebujemo skupen pristop na tej podlagi tukaj. Nekatera podjetja ne zanima vidik, ki je za potrošnike najbolj pomemben. Gre za digitalne merilne naprave. In imamo druga podjetja, ki to seveda z veseljem storijo, vendar pa potem vseeno potrošnik nima možnosti uporabljate. Torej, ko govorimo o teh pametnih, inteligentnih merilnih napravah, moramo zagotoviti, da bomo imeli tudi digitalni displej. To je zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu komisije, gospa Bara, prosim. Uh, thank you, Chairman. Thank you also uh, to the Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalki, da se je pravočasno odločila obravnavati to pobudo. Nekaj pripomb imam. Mi pozdravljamo poudarek, ki je bil dan v poročilu pametnim načinom merjanja energetske učinkovitosti. Če ne bomo imeli pametnih števcev, bomo težko primerjali uspešnost različnih tehnologij in rešitev, ki jih lahko ponudijo IKT za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti. Vendar bomo rabili še kar nekaj časa za to, da razvijemo metodologijo, da bomo na enak način merili energetsko učinkovitost. Druga pomembna zadeva, ki se jo prav tako zavedamo, pa je, da IKT povzročajo vse večji odtis. Mislim, da naj bi se ta odtis do leta 2020 potrojil. Zato je jasno, da sam IKT sektor mora sprejeti standardizirano metodologijo, prav tako bo moral IKT sektor izboljšati energetsko učinkovitost. Če bodo želeli to doseči, bodo seveda morali sprejeti tudi skupno metodologijo za merjanje in na tak način merili uspešnost. V zvezi s tem bi v poročilu morda lahko bili bolj eksplicitni. Še ena pripomba v zvezi s pametnimi števci in pametnim merjanjem kar nekaj razprav se je odvijalo na to temo. Na tem področju že imamo časovne okvire tudi v samih direktivah. V tem trenutku je zelo pomembno, kot ste rekli že nekateri izmed vas, izpostaviti to, da nimamo skupne definicije tega, kakšen bi moral izgledati pameten števec. Zato smo tudi oblikovali priporočilo. Naj se države članice dogovorijo o minimalnih zahtevah glede funkcionalnosti teh števcev. To je vse. Hvala. Prisrčna hvala za te dodatne informacije. S tem smo končali tudi to točko dnevnega reda, hotel bi opozoriti, da 2. marec je rok za predajo predlogov sprememb. A še neki? Gospa Toja, izvolite. Zelo na kratko. Predvsem bi se vsem rada zahvalila za prispevke v tej razpravi z gospodom Lambercom in z nekaterimi sem se že pogovarjala o tem. Kot vidim, ste razumeli, kakšno je moje stališče. Mislim, da kadar predstavljamo prvi osnutek poročila, bi morali imeti odprto razpravo, ne da poročevalec predstavi že dokončno oblikovano mnenje. Tako da se bom zagotovo še pogovorila z vsemi kolegicami in kolegi, ki so podali svoje mnenja, svoje pripombe. Naj kolegu tudi zagotovim, da bomo govorili tudi o stroških. V poročilu omenjam tudi to, da je treba od samega začetka naprej upoštevati tudi stroške, kakšne stroški, kakšne stroške bodo nosili potrošniki, kakšne industrija. Vendar, kot je rekel že kolega, včasih se podamo v eno smer in potem ugotovimo, da bi morali obrati drugo. Namreč res je, da določeni predlogi povzročajo velike stroške, vendar istočasno odpirajo tudi nova delovna mesta tako da ne bomo počeli nič takega, kar ne bi bilo izvedljivo ali nestvarno. Omenjali ste nekaj tudi v zvezi s standardizacijo, v zvezi s tem, da bi morali bolj natančno predeliti, katere so te skupne minimalne funkcije, ki bi jih morali imeti števci, kot je rekla že Fiona. Kaj še? Aha, zelo zanimivo je tisto, kar je napisano v priporočilu česar nisem povzela v tem osnotku poročila. Mislim, da bi se morala o tem pogovoriti še s kolegi in tudi s komisijo, ali je to spoh izvedljivo ali ne. Namreč, da bi se morali pogovoriti tudi s samimi operaterji v sektorju. Govorili smo tudi o pismu o nameri, ki naj bi ga operaterji podali, ko govorimo o doseganju določenih ciljev. Omenjali ste zavezujoč časovni okvir, ta časovni okvir postane zavezujoč samo, če se operaterji strinjajo preko pismo o nameri, da želijo doseči iste cilje kot mi. Skupaj z operaterji v posameznih sektorjih v državah članicah bi se preko pisem o nameri pogovorili o ciljih, ki jih je treba doseči. Ti cilji bi potem res bili zavezujoči, vendar bi bili skupni cilji. Cilji, ki jih bomo zastavili, pa morajo biti izvedljivi in dosegljivi. O tem se bomo zagotovo še pogovarjali vsi skupaj, prav tako bomo poštevala vse tiste predloge, ki ste jih sami podali, preučila bom tudi predloge sprememb in še enkrat hvala vsem za prispevke. Najlepša hvala. Sem že rekel, da je torej drugi marec rok za predajo predlogov sprememb. S tem smo to točko tudi sklenili in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, namreč točko finančna pomoč skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji. Jaz bom bolj počasi začel govoriti, ker poročevalke še ni tukaj, je na poti če bo potrebno, bomo naredili odmor minuto, dve minuti, rekli so mi, da bo kolegica vsak trenutek prišla. Dobro, minuto bomo počakali. Nadaljujemo sedemnajsta točka. Vsebino sem že povedal, ko zloduje finančna pomoč, poročevalka je kolegica Harms. Dajmo ji še minuto, da si odahne, vključi mikrofon, potem bomo pa začeli. Kolegica, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pri tem poročilu gre za oceno predloga komisije v zvezi z financiranjem eh, bremen oziroma zahtev, do katerih je prišlo v Bolgariji zaradi tega, da so reaktorje 1, 2 in 3, 4 morali razgraditi, kot je bilo dogovorjeno Eh, v pogodbi. Zdaj se moramo posvetovati o višini sredstev, ki naj bi jih do leta 2013 poslali Bolgariji iz skupnega proračuna in po mojem mnenju bi morali govoriti tudi o predlogu Evropske unije za uporabo teh sredstev. Uh, Hotela bi nekaj številk, za katere mislim, da so pomembni in ki bi jih morali poznati pri tej razpravi, torej poudarila. Če 300 milijonov evrov, ki jih je komisija predlagala kot skupna finančna pomoč za razgradnjo kozloduja, torej če teh 300 milijonov uh, izfinanciramo, potem bo šlo za skupno vsoto 860 milijonov evrov, uh, ki je skoraj v celoti prišla iz sredstev Evropske unije. Ne v celoti, ampak skoraj vse je prišlo torej v Bolgarijo iz Evropske unije. Pri predlogu, ki ga moramo zdaj preveriti, gre za to, da zadnjih 300 milijonov evrov od te celotne vsote 860 milijonov evrov, da je to znesek, ki bo dan za dve zadeve. In sicer prvi namen, ki ga predlaga komisija, tega podpiram, 180 milijonov se bo uporabilo, da se zagotovi, da bosta blok 3 in 4, eh, ravno tako kot blok 1 in 2, iz kozleduja razgrajena, torej spravljena v eh, položaj, da ne bo možna ponovna uporaba. In to je cilj, ki ga je opredelila Evropska unija za kozloduj. Poleg tega pa bi, po mojem mnenju, morali dosti bolj natančno preveriti še, kaj se bo zgodilo po eh, izključitvi oziroma razgradni z eh, mm, jedrskimi odpadki. E, torej, kaj se bo s tem zgodilo? In tu moram reči, da ni čist enostavno, dobiti jasen upogled v priprave na odstranjevanje odpadkov s strani Bolgarije kar sem do zdaj dobila informacije oziroma kar informacije obstaja, eh, načrtujejo vmesno skladiščenje, predvsem visoko aktivno eh, odpadke in pa uporabljene eh, goriva. Moram reči, da preventiva ni ravno v redu. Preventiva se zaenkrat omejuje na izvoz teh goril oziroma napovratni iz, eh, eh, eh eksport eh, v Rusijo, kjer bi ga ponovno obdelali. Eh, odprto je na vsak način vprašanje, kdaj, kako in ali sploh bodo v Bolgariji te odpadke dokončno skladiščili. Eh, Moj predlog je za ta del 300 milijonov evrov, ki se ne bo uporabil za dejansko razgradnjo kozloduja, eh, blokov 3 in 4, torej moj predlog za nadaljno uporabo teh 120 milijonov bi bil, da eh, eh damo pogoj, da se ne izvaža več goril v Rusijo za ponovno obdelavo, eh, da se pripravi koncept za upravljanje tega v Bolgariji. Jaz mislim, da s temi 120 milijoni na tem področju lahko naredimo več za varnost v Bolgariji in tudi v okolici, kot če bi teh 120 milijonov evrov eh, dali na voljo kot sredstva, eh, za katerimi bi se financiralo projekte obnavljanja goriv. Jaz mislim, da torej. da teh 120 milijonov evrov, če jih zdaj uporabimo mal tu, mal tam, eh, da ta sredstva ne morejo ničesar spremeniti, namreč da dejanska strategija bolgarske vlade eh, še ni usmerjena v trajnost. In ravno zaradi tega, ker Bolgari ustrajajo na tem, da tudi v prihodne uporabljajo jedrsko energijo, sem zato, da bi ta sredstva raje uporabili za varnost ljudi, eh, torej za eh, osnovo eh, odlaganja in skladiščenja. To je bistvena razlika z predlogom komisije. Zelo dolgo smo razmišljali o tem, vendar smo prepričani, da ravno zato, ker razgradnja kozloduja je bila utemeljena z cilji več varnosti, E, mislimo, da tudi zdaj pri uporabi sredstev je treba v prvi vrsti se usmerjati v jedrsko varnost. Okay. Najlepša hvala. Ali bi hotel spregovoriti kdo od kolegov poročevalcev v senci? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospe Harm za to poročilo. V tem poročilu se zastavljajo splošne vprašanja v zvezi z jedrsko varnostjo, v zvezi s prihodnostjo, v zvezi s tem, kakšni so rezultati pri uporabi jedrske energije v posameznih evropskih državah. Če se lotim še tega poročila. Namen tega poročila je, da se reši točno določeno vprašanje, da se vzpostavijo enake pogoji za vse tri države, ki so morale zapreti svoje jedrske reaktorje. Litva, Slovaška in Bolgarija so te tri države. Mislim, da smo sedaj Bolgarijo omogočili enake pogoje kot ostalima dvema. Namen tega programa pa je, da tem državam pomagamo pri finančnem bremenu, ki ga bodo morale prevzeti nas zaradi zaprtja teh reaktorjev. Istočasno je treba poskrbeti tudi za zmanjšanje izpustov CO2. -ja. Če se bomo torej držali cilja, ki je zapisan v tem poročilu, naj povem, da bi morali upoštevati prvotni predlog komisije, ki se meni zdi zelo dober. Tudi teme, ki jih omenja gospa Harms, so pomembne, so bolj splošne teme in po mojem mnenju bi se morali o njih bolj natančno pogovoriti. Kakšno naj bo nadaljne reševanje vprašanja jedrskih odpadkov v Evropi, kaj bi lahko storili za to, da bi se zakonodaja bolje izvajala. Mislim, da ne enega, ne drugega vprašanja ne bomo uspeli razrešiti zato ker bi morali najprej organizirati bolj poglobljeno razpravo. Niti ne bomo vsega dosegli s predlaganim programom Evropske unije. Na kratko naj pokomentiram še tri predloge. 40 odstotkov sredstev naj bi porabili za to, da se izboljša energetska učinkovitost. Predlog gospe Harms je, da bi ta sredstvo morali uporabiti za ob, odlagališča jedrskih odpadkov v Bolgariji. Teh 40 odstotkov sredstev bi morali porabiti na drugačen način, kot smo jih porabljali v preteklosti. In to je tudi bistvo tega programa, da se, da se vzpostavijo enaki pogoji za Litvo, Slovaško in Bolgarijo. Do leta 2013 imamo na voljo ta sredstva in s tem ker smo Bolgarijo vključili v skupino teh držav, smo ji zagotovili enake pogoje. Še nekaj bi rad povedal v zvezi s tem. Zaradi zaprtja reaktorjev v Kozloduju Bolgarija uporablja veliko več premoga. Veliko sredstev imamo na voljo tudi strani Evropske banke za raziskave in razvoj. Tudi Evropsko računsko sodišče je povedalo svoje mnenje v zvezi s tem, kako se porabljajo sredstva IBRD-ja. E Mislim, da bi tudi Evropska unija sama morala veliko bolje spremljati to temo. Tudi samo jedrsko razgradnjo bi morali bolj podrobno obravnavati, to je zelo sporno vprašanje. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali organizirati veliko širšo razpravo. Če se osredotočimo na primer, ki ga danes obravnavamo, se moramo zavedati, da nimamo na voljo dovolj sredstev za to, da bi vendarle storili ustrezne korake za vzpostavitev ustreznega odlagališča v Bolgariji. Mislim pa, da bi lahko ta primer služil kot precedenčni primer za druge države članice, kako uporabiti sredstva Evropske unije za oblikovanje odlagališč. Mislim, da bo to vseeno predvsej sporna tema, o kateri bo izrečenih še veliko besed. Vseeno pa je treba rešiti vprašanje, kako bomo vse skupaj financirali, kakšno tehnologijo bomo uporabljali, vseeno pa bi morali ti dve vprašanji ločiti. Potem pa še predlog o tem, da bi čim hitreje prenesli izrabljeno gorivo iz skladišč. Tu je treba najprej rešiti varnostna vprašanja. Po mojem mnenju je pravzaprav nemogoče, da bi država sama prekinila pridružitveni sporazum. Če bi ponovno odprli ne, tretji in četrti reaktor, bi to za Bolgarijo pomenilo veliko slabega, veliko negativnih posledic, bi to sprožilo, tako da ne vem, ali bi vlada res bila pripravljena sprejeti tako odločitev. Glede dokončne razgradnje se mi zdi, da se še ne bi smeli pogovarjati, kajti najprej je treba rešiti vprašanje odlagališč. Kolikor vem, ima Evropska unija v pridružitvenih sporazumih in pristopnih aktih dovolj instrumentov, da reši ta vprašanja. Vseeno pa bi morala razprava biti bolj poglobljena, kajti tu gre za uporabo jedrske energije na splošno, predvsem pa bomo verjetno imeli številne druge primere, ne samo tega, ki ga trenutno obravnavamo. Danke sehr, Kollege Horoček. Hvala lepa, kol go, kolega Horoček. Izkazujem priznanje za. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospe poročevalki. Kar zadeva stališče, ki ga je zauzela, namreč da bi morali uspešno izpeljati razgradnjo teh dveh reaktorjev. Mislim, da je komisija predstavila dovolj argumentov. Mislim tudi, da je poročevalka zauzela predvsej drugačno stališče, kot ga je obrala komisija v svoji uredbi. Če bomo razlikovali med jedrskim in nejedrskim delom, potem gospa Harms pravzaprav predlaga, da se zapre nejedrsko okno, da se odpre drugo okno, skozi katerega bi potem uhajali odpadki, kot je izrabljeno jedrsko gorivo. Mislim, da so ti predlogi nesprejemljivi in jih tudi ne bi smeli v tej fazi podpreti. Bolgarija se je odločila, da bo zaprla te štiri reaktorje in sicer zaradi tega, ker je bila izražena jasna potreba, po tem zaprtju in tudi zaradi tega, ker je Evropska unija rekla, da bo pomagala pri zaprtju teh reaktorjev, kot tudi potem pri sami razgradnji. Prav tako je Evropska unija rekla, da bo pomagala pri reševanju gospodarskih in družbenih vprašanj, do katerih bi prišlo zaradi zaprtja. Ne moremo kar tako zapreti reaktorjev, ki proizvajajo 1700 megavatov. Gospa Harms je navedla nekaj argumentov, s katerimi želi povedati, da Bolgarija nima nobenih težav s pridobivanjem in s preskrbo električne energije ali energije nasploh, tako da Bolgarija spoh naj ne bi bila več upravičena do pomoči. Naj pa vam povem, da smo se res sami vnaprej pripravili na razgradnjo teh dveh reaktorjev, tudi z energetskega vidika, kajti oba reaktorja imata precejšno energetsko zmogljivost. Ne moremo pa zanemariti naslednjega dejstva. V Bolgariji je prebivalstvo zelo slabo sprejelo samo razgradnjo, pravljenih je bilo kar nekaj raziskav in anket, ki kažejo na to, da prebivalci v Bolgariji ustrajajo na tem, da se reaktori ponovno odprejo. Edini način, kako bi lahko ljudi pomirili, je, da bi Evropska unija ponudila svojo pomoč, neke vrste nadomestilo. Evropska unija bi lahko naprimer pomagala na drugih področjih, naprimer pri izgradnji bolnišnic, na kulturnem področju, na drugih področjih. Na tak način bi prebivalci tudi čutili pomoč Evropske unije. Ko je Evropska unija pomagala pri ogrevanju stavb, so prebivalci čutili to pomoč. Tako da, če želimo poslati jasen signal, mora ta pomoč postati bolj vidna. Bolgarski državljani so tisti, ki morajo imeti korist od te pomoči. Prej ste govorili o 120 milijonih evrov. To je več kot tretjina pomoči, ki je predvidena za naslednje obdobje. Ta sredstva naj bi namenili za reševanje nekega drugega problema, ki ga sami ne bomo uspeli rešiti do leta 2013. Če boste to storili, s tem problema ne boste rešili. Zato vas res pozivam k temu, da smotrno in učinkovito porabite evropska sredstva. Mislim, da je predlog, ki je bil podan v zvezi s tem, nesprejemljiv. V poročilu se večkrat omenja tudi skrivljanje konkurence, da bi se temu morali izogniti, da ne bi smeli ponuditi pomoči pri proizvajanju elektrike in energije nasploh. če bi teh 120 milijonov namenili naprimer za obdelavo izrabljenega jedrskega goriva, bi to povzročilo precejšne težave v celotni Evropski uniji. Kajti tu bi šlo za pomoč ne samo Bolgariji, Ne pozabite na tiste države članice, ki so se znašle v podobni situaciji, ko so morale zapreti reaktorje ali jih razgraditi, tiste države, ki tudi uporabljajo jedrsko energijo v Evropski uniji. Mislim, da je ta težava povezana številnimi drugimi vidiki. Bistvenega pomena pri vsem tem pa je, da zagotovimo Bolgariji enake pogoje za razgradnjo, kot so jih imele tiste države, ki so to nalogo opravile že v preteklosti. Mi bomo uložili predloge sprememb na to poročilo in tudi na predloge komisije, v katerih bomo jasno izrazili, da se ne strinjamo s stališčem, ki ga je zauzela poročevalka. Hvala. Danke sehr. Kollege. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Strinjam se s poročevalko in sicer glede tega, da bi morali zagotoviti najvišji možni standard, ko gre za varnost. Ko gre za zagotavljanje varnosti same jedrske elektrarne, kot tudi razgradnje te elektrarne. Uh, To je edina točka, glede katere se z gospod Harams strinjam. O vsem ostalem pa se z njo ne strinjam. V pristopni pogodbi je jasno zapisano, kakšni bodo stroški razgradnje in tudi kakšno bo nadomestilo zaradi izgubljene zmogljivosti za proizvodnjo energije. Tu ne gre samo za vprašanje energetske varnosti v Bolgariji, temveč tudi v sosednjih državah. Bolgarija je namreč izvažala elektriko v druge države, kot je Srbija, Romunija in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Pri vsem je treba upoštevati tudi izgubljen prihodek Bolgarija je trenutno v zelo nestabilnem družbenem položaju, zato se mi zdi, da ne bi smeli kakorkoli ogroziti teh držav na Balkanu. Potrebujemo stabilno balkansko območje, zagotoviti je treba blagostanje v teh državah. Brez Balkana Evropa namreč ni popolna. Mislim, da bi morali balkanske države na neproblematičen način vključiti v Evropsko unijo in Bolgarija bi lahko služila kot zgled za to neproblematično vključevanje in sodelovanje. Sam sem oblikoval osem predlogov sprememb k temu besedilu. Evropska komisija je predlagala pristop k reševanju tega problema in upam, da ga bo parlament sprejel. Mislim, da bi morali sprejeti tudi predlagano nadomestilo. Hvala. Prisrčna hvala, gospod Gudi. Hvala, gospod predsednik, zelo na kratko. Kar zadeva samo finančno upravljanje, lahko povem, da imamo precej slabe spomine. Spomnim se člena 53 iz finančne uredbe in sprašujem se, ali imamo mi kakršenkoli nadzor nad sredstvi, ki jih bomo posredovali v obliki pomoči. Potem pa imam še vprašanje za komisijo, ali obstajajo kakršnakoli zagotovila da bodo ta sredstva porabljena za tista podjetja, ki bodo upravljala razgradnjo ali bodo izpeljani tudi javni razpisi, ki bodo pregledni. Poleg tega me zanima, ali bo tudi Evropska unija lahko prispevala svoje znanje in izkušnje pri razgradnji. Hvala. Ja. Najlepša hvala. Ali lahko dam zdaj besedo komisiji, gospod Paros? Dank, najlepša hvala, gospod predsedujoči. In najlepša hvala poročevalki za poročilo, ki je bilo predloženo. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da Obstaja visoka stopna konvergence med tem poročilom in predlogom komisije. Najprej v obeh dokumentih se priznava, da je potrebno za razgradnjo v Kozloduju nadaljevati in da je treba to opraviti po najvišjih standardih. Obe eh, dokumenta potrjujejo, da je to potrebno financirati do konca leta 2013 in da naj to poteka eh, preko IBRD-ja. Mi se moramo zediniti o potrebnih sredstvih, ker tudi poročevalka izhaja iz tega, da 300 milijonov evrov za je primerna vsota za tri leta. Imamo pa kritično točko, kjer so razlike in to je vprašanje, kako se naj ta sredstva uporabijo. Jaz mislim, 180 milijonov za razgradnjo, e, to je tudi poročevalka rekla, da se strinja s tem. Greste zdaj samo za to, ali je 120 milijonov predvideno, e, tako kot je predvideno v poglavju 30 pristopne pogodbe, e, za obnovo ali pa naj bi se s tem financiral načrt eh, do končnega skladiščenja za izrabljeno gorivo. Eh, Poročeval, ki lahko zagotovim, da komisija smatra, da je gradnja do končnega skladišča prav tako pomembna eh, in da je to že počrtala v svojih izjavah in da bo Komisija za upravljanje odpadkov še letos pripravila predlog in da ima namen, da ga bo tudi predložila. Ko bomo ta predlog imeli, pa se bo postavilo vprašanje, ali je prav, da se določene projekte, ki iz tega predloga izhajajo, že sedaj Eh, financira, da se jih prejudicira na osnovi predloga razgradnje, ki ni neposredno povezana z dokončnim skladiščenjem. Eh, odbor si mora potem zastaviti vprašanje, ali bi s takšnim postopkom eh, mogoče eh, sprožili eh, nasproten učinek, kot si to želimo, namreč da eh, države ne bodo zahtevale financiranja eh, iz Evropske unije pri svojih razgradnjah. Vprašanje je tudi, ali so ti projekti sploh še smotrni. Tu bi hotel podčrtati, namreč energetski projekti v Bolgariji niso usmerjeni samo v izgradnjo novih zmogljivosti. S eh, zaprtjem kosloduja smo spremenili lokacije proizvodne energije. Mi vemo, da v distribucijski mreži obstajajo še pomankljivosti, da je treba v to omrežje eh, investirati tako, da bi pokrili potrebe. Mi naprimer vemo, da določene transformatori morajo biti no, na novo zgrajeni, tako da bi lahko zagotovili varni tok električne energije. Ti projekti so še smotrni, ne glede na vprašanje, ali potrebujem eh, zmogljivosti, nove zmogljivosti proizvodne. Kar z našega vidika in po naši oceni je Bolgarija država članica, ki je osemkrat bolj eh, energetsko intenzivna, kot je prečje v Evropski skupnosti. In ravno tukaj je torej smotrno, da se investira v učinkovitost proizvodne in jaz sem rad pripravljen. Eh, dati na voljo poročilo eh, neodvisnih strokovnjakov, ki bi ocenili eh, to eh, učinkovitost, ker vse dosedanje študije so pokazali, da so rezultati odlični. Zato smo mi predlagali, da ta sredstva gredo preko IBDR-ja skozi eh, sklad. Eh, mi pa bomo redno preverjali projekte. Eh, projekti bodo predloženi odboru, ki bo te projekte podrobno pregledal. Projekti morajo biti pregledni, mora biti jasno, kam tečejo sredstva in lahko vam rečem, da Trenutno je Evropsko računsko sodišče pri tem, da izvede pregled. Torej, zaključek predvaje komisije, pust. ne prejudicirajmo financiranja dokončnih skladišč in eh, ker mi smo mnenja, da so investicije v te projekte še vedno smotrne, pomembne in da je potrebno to v Bolgariji na vsak način realizirati. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Jaz mislim, da ponudba, da se bo nadila ta raziskava, to sprejemamo. Gospa Harms ima še enkrat besedo. Da, prvič. Zame je pomembno, da povem, da nimam nič proti temu, da se v Bolgariji bolj investira v učinkovitost energetske oskrbe. Jaz sem samo ugotovila, vsaj kolikar jaz vem po mojih informacijah, da razmirje med stroški, eh, ki jih je pokrila Bolgarija iz lastnih sredstev in tem, kar se je financiralo iz Evropske unije, da torej to razmerje kaže, da Bolgarija ni postavila za glavni cilj učinkovitost in eh, obnovljive vire energije. E, mogoče so dejansko e, sedaj z evropskimi sredstvi prišli do takšnih projektov, ampak to bi morali bolj natančno pogledati. Za enkrat pa moram reči, da smo daleč od tega, da bi imeli eh, skok v učinkovitosti v Bolgariji, vsaj kolikor jaz ocenjujem položaj danes. Mogoče se bo to v prihodne poboljšalo. In druga zadeva, Jaz bi hotela čist jasno to argumentirati. Druga zadeva je, jaz kot zelena to vas eh, ne bo presenetlo, nisem sploh zainteresirana za to, da bi jedrsko gospodarstvo v Bolgariji oziroma eh, ruske podjetja spodbujala k novim investicijam, da bi njim posredovala eh, sredstva. Na drugi strani pa je tako, če mi kot evropejci. Ne samo finančno, temveč tudi kar zadeva varnostne standarde, ne bomo prevzeli odgovornosti za varnost pri eh, razgradni eh, kosloduja, potem moramo ocenjevati celoten položaj. Eh, to lahko rečem, da glede na to, kar sem jaz dobila informacij iz Bolgarije, Eh, kar je bilo sporočeno komisiji, nisem imela občutka, da Bolgarija za razgradnjo in odstranjevanje odpadkov iz kozloduja eh, zasleduje prave strategije. Eh, pogodbe z Rusijo za obnovo, to, kar je bilo sporočeno komisiji, argument tu je torej, da ni v Bolgariji dovolj sredstev za dokončno skladiščenje in da obnova v Rusiji je pot ki preprečuje, da bi bile tudi naslednje generacije obremenjene še s temi stroški. Jaz mislim, da to nima pravega smisla. Mislim, da bi šlo tudi predale, če bi zdaj to uh, razpravljali, ampak uh, argumentacija obremenitev prihodnjih generacij mislim, da ni, ne stoji. Bolgari sami nimajo denarja, da bi pripravili uh, eh, sladiščenje oziroma odlegališča in zato to uh, eh, hočejo ekspo, uh, izvažati izrabljeno gorivo v Rusijo, kjer bi ga obnavljali. Jaz mislim, eh, če gospod Oettinger kot nov pristojni komisar bo se za to zauzel, je treba pri tem predvsem paziti na varnostne standarde. To je treba udejaniti v Bolgariji, eh, ker eh, če pravimo, da če v Bolgariji to ne bo funkcioniralo, drugi ne bodo hoteli po tej poti, to ni noben pravi argument. Eh, Bolgarija eh, bo kot država dobila 120 milijonov za en sklad, ki bi moral biti dosti višji, eh, če bo to uporabila dejansko za uh, odstranjevanje odpadkov, uh, ne vem, če bo to delovalo, zato bi morali o tem še nadalje razmišljati, na vsak način pa moramo zagotoviti varnost. Jaz mislim, da je dobro, če bomo to razpravo nadaljevali na, te, na osnovi tega, kar smo do zdaj slišali. Uh, Zahvaljujem se za to intenzivno razpravo, s tem zaklepamo to točko. Eh, do 4. marca bi morali imeti vse predloge sprememb. 18. točka, nimam nobenega sporočila, 19. točka, veste, naslednji sestanek, eh, roki so določeni, tu ni treba ničesar več davati, zato se vam vsem zahvaljujem za današnjo razpravo in vam želim še prijeten večer.